Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete na svoja mesta. Preden bomo med nami, preden bom pozdravil eh, Kloda Morajsa in Ingeborg Grisle, kolega iz drugih odborov, kajti danes imamo skupno, skupen sestanek z generalnim direktorjem Evropske agencije za mejno in obaljno stražo predtem želim um, urediti nekaj formalnih vprašanj v zvezi z odborom za proračun. Če, ni, um, če nihče ne ogovarja, je dnevni red s tem sprejet. Tri informacije. Uh, um, torej glasovanje o poročilu o Brexitu je e, prestavljeno, izredno, e, izredna seja. Eh, odbora za proračun bo 11. aprila do povdan v četrtek, vendar ne morem vam danes povedati, ali bo ta sestanek dejansko izveden. Vse bo odvisno od eh, vrha, ki bo potekal 10. aprila in tudi od stolišč, ki jih bodo Eh, sprejeli, sprejeli države članice in spodnji dom britanskega parlamenta. Koordinatorji so eh, se odločili, da bodo po 50. členu um, v zvezi sedmo točko dnevnega reda o statutu Evropske investicijske banke glede zvišanja kapitala za Polsko in Rom, Romunijo v zvezi z, Big, z Brexitom. In sicer bomo to točko obravnavali jutri, imamo stalnega poročevalca Ederja Gardija Sabala. In mnenje, ki ga je pripravil Eder, je m, bilo posredovano člen, članom odbora. Razen tega želim povedati, da bo zadnji. Eh, zadnja seja našega odbora v sredo 5. junija eh, in eh, sicer bomo obravnavali rebalans proračuna za leto 2019 in gospod Oettinger bo poročal o tem. Ob koncu tega, te seja 5. junija ste povabljeni na koktejl ob koncu mandata, da um, zabeliž, da obeležimo um, zaključek našega skupnega dela, ki je bilo v interesu Evropske unije. In um, dnevni red in povabilo boste še sprejeli, razen tega ste prejeli eh, tudi zapisnik um, seje 7. marca, 18. marca in 25. marca. Um, prepričan sem, da ste jih prebrali z velikim zanimanjem in če ni nobene pripombe, potem so ti uh, zapisniki s tem sprijeti. Uh, eh, in ta uh, seja je skupna seja odbora za državljanske pravice notranje zadeve Libe in uh, tudi skupaj z. Uh, odborom za nadzor proračuna. In imamo možnost, da obravnavamo zelo pomembno temo skupaj s gospodom Ledžerijem, ki je izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obaljno stražo z sedežem v Varšavi. In eh, prav prisrčno pozdravljam izvršnega direktorja med nami. E, najprej pa želim dati besedo Klodu Moraesu. Hvala, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, gospod Ležeri. Želim se zahvaliti v, v imenu odbora Libe za pismo, ki smo ga prijeli mnenja. Um, Za pismo, ki smo ga prijeli marca, v zvezi z mnenjem, ki ga je pripravil naš odbor o vaši agenciji. In naš odbor Jaz seveda zainteresiran, kako je potekalo delo tudi še v letu 2018. Vemo, se, da, vemo, da se ta odbor sooča z velikimi izzivi in pomembno je, da um, opravimo to skupno razpravo z odborom za proračun in za nadzor proračuna. Um, in s tem kratkim. S to kratko pripombo vračam besedo predsedniku. Agencija Frontex je pogosto tema naših razprav in tudi javnih, eh, javne razprave. Eh, in kampanja, ki se začenja, torej tudi v tej kampanji bo vprašanje migracij v središču. Večkrat smo se ukvarjali tudi s proračunskimi in zakonodajnimi postopki v zvezi s tem, v zvezi s Frontexom in seveda gre tudi za večletni finančni okvir 2021 in 2027. Potem gre seveda predvsem tudi za sredstva iz tretjega razdelka, predvsem um, ko gre za sprejemanje letnih proračunov proračunov in trenutno se pripravljamo na proračun 2020. Eh, potem gre seveda tudi za vprašanje razrešnice in za um, človeške vire, kar je še posebej delikatno vprašanje pri um, decentraliziranih agencijah in ta agencija ima približno 2000 zaposlenih. Ne smemo pa seveda pozabiti na dramatične izzive, s katerimi se Frontex sooča na zunanjih mejah Evropske unije. Gospod direktor, izvršni direktor Frontexa, um, dajem vam besedo in vas prosim za uh, poročilo o delovanju vaše agencije, eh, predvsem tudi kako, um, um, kako mislite povečati um, število zaposlenih in kakšen je časovni načrt pri tem. Eh, torej, Vaše poročilo za leto 2018 um, je bilo že razdeljeno kolegom, ki so tu in dajem vam besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej uh, se želim zahvaliti trim odborom za um, proračun za libe in za proračunski nadzor, zato da lahko predstavim dejavnost naše agencije. Šlo bo seveda za operativne informacije, vendar gre seveda tudi za tveganja in za priložnosti, ki so povezane s tem, ter za vprašanje, ki je eh, bolj povezana z notranjim administrativnim upravljanjem. In to zanima predvsem odbor za proračun in eh, se, eh, v zvezi s postopkom razrešnice. In tu je treba, Eh, opozoriti na odgovornost parlamenta, kar zadeva operativno realizacijo. Poročilo za leto 2018, ki smo ga razdelili, eh, omogoča pogled v obseg eh, operacij in dejavnosti. 11 tisoč oseb je bilo, zapo, je bilo vključenih v operacije leta 2018, od 2016 naprej torej v zadnjih treh letih je agencija Frontex postala prava Evropska agencija mejne in obaljne straže. 21 eh, ladij imamo v tem območju, ki operirajo vsak dan. dan. Um, 345 eh, letov je bilo izvedenih eh, in to je štirikrat več kot 2015, kar zadeva izgon oseb. Um, Um, 12500 oseb je bilo um, takih, ki so ilegalno bivali tu in ki smo jih deloma potem poslali nazaj in sicer več kot prej. Potem imamo 11 uh, Eh, uradnikov za zvezo in imamo tudi že drugi cikl eh, analize ranljivosti in predvsem gre tudi za sodelovanje s tretjimi državami, ko gre za operacijo na Zahodnem Balkanu spomladi 2019 te, gre seveda tudi za sodelovanje z afriškimi državami. Naprimer, um, imamo uradnika za zvezo v Nigeru, um, v Senegalu in tudi v Egiptu. Nova finančna schema je, se izvaja in sicer um, je to poenostavilo in racionalizacijo upravljanja. Uh, e, e, upravljanja šti, torej prišlo je zares do poenostavitve in te poenostavitve se tudi še nadaljujejo in um, naše osebje um, tudi lahko spremlja postopke, ki, pos, eh, ki potekajo. In sicer eh, naša agencija ni samo neka brigada, ki eh, gasi požare, temveč gre za to, da vzpostavimo sodobne zmogljivosti za upravljanje zunanjih meja in sicer celovito upravljanje zunanjih meja. Od 2015 naprej smo za 3,5 odstotkov povečali obseg operacij, to je tudi v skladu s povečanjem eh, človeških in proračunskih virov. Sedaj pa želim malo, um, več povedati o transformaciji te agencije, kar se je začelo 2015-16. Bili smo uspešni pri izvajanju mandata, eh, ko gre za notranjo organizacijo, gre za odpornost, eh, ko smo vzpostavljali organizacijski okvir, ki dokazuje, da smo se pripravljeni prilagoditi rasti. Um, imamo nove menedžere, nove vodje oddelkov, uh, pri čemer so vsi zelo uh, Eh, zauzeti in tudi program vodenja je bil um, organiziran, tako da Um, imamo tudi novo porazdelitev odgovornosti, gre za notranje spremembe z novim organigramom, z novimi notranjimi pravili, z hitrim rekrutiranjem novih kadrov in tudi z eh, ustrezno menedžersko kulturo, tako da je agencija eh, kos vsem novim nalogom, nalogom v zvezi z mandatom. Zavedamo se novih izzivov in želim nadaljevati v enakem duhu uspehu tudi pri nadaljnih eh, transformacijah. Eh, povečan proračun ehm, je spremljalo iskanje večje učinkovitosti in uspešnosti. Ehm, in eh, vidimo, kako ehm, lahko eh, izpolnjujemo eh, več ciljev z enako opremo. Ko gre naprimer za, eh, tudi za boj proti eh, kriminaliteti. Eh, torej notranja, notranje upravljanje je bilo seveda med prioritetami, gre tudi za boljše poročanje, tako da bomo imeli boljši pregled nad rezultati in da razvijamo sodobno agencijo in da imamo tudi višjo pregled preglednost, večjo preglednost in odgovornost, pri čemer zagotavljamo tudi skladnost s pravili nov sistem delegacij in poddelegacij je bil uh, vzpostavljen in jaz sem vzpostavil sistem delegiranja poslov, uh, kar naj bi bilo tudi v skladu z novim finančnim uh, okvirom Evropske unije. V naslednjih letih bo agencija nadaljevala s proaktivnim delom, um, pri čemer gre predvsem za um, intervencije pri velikih krizah, vendar želimo, predvsem delovati tudi kot pomoč državam članicam. Seveda so pri tem priložnosti in tveganja. Agencija deluje v zelo občutljivem okolju, ki se spreminja. Upravljanje meja ni cilj sam po sebi, te, to je pomemben inštrument za izvajanje politik EU in da se ščitijo interesi državljanov na področju varnosti gospodarskega razvoja migracij um, integrirano upravljanje meja je um, z, eh, kompliciran koncept eh, in eh, gre za povezovanje naše agencije z državami članicami. In tisti, ki sprejemajo odloč, politične odločitve na ravni EU, so tudi um, s pravnimi z zakonodajnimi spremembami Frontexa in s povečanjem racionalnih kapacitet prispevali k temu, da lahko izvajamo to um, nalogo na boljši način. In nočemo biti samo reaktivni in se odzivati na krize in biti bolj proaktivni. Želimo vzpostaviti odpornost eh, v. Um, na ravni držav članic in tudi na ravni EU. In pri tem gre seveda tudi za ozaviščanje pomina zunanjih meja. In um, tu potrebujemo seveda tudi orodja za nadzor, vključno s Eurosurjem in optimalno uporabo um, podatkov iz. Uh, velikih zbirk podatkov. To nam pomaga pri oblikovanju um, kadra 10 tisoč zaposlenih, tako da bomo najbolje uporabili sredstva za integrirano upravljanje meja. In ta uh, enota uh, bo uh, um, pokrivala uh, potrebe tako držav članic kot tudi Evropske unije. Moramo biti prava Evropska mejna in obaljna straža in treba je zagotoviti koherenco in tudi mobilnost med nacionalnimi eh, kategorijami zaposlenih in evropskimi. Potrebujemo tudi skupno kulturo in skupno eh, identiteto in homogenost za stalno enoto in sicer ne gre samo za eh, to, kakšne uniforme bomo pri tem nosili in moramo sodelovati z nacionalnimi pristojnimi eh, organi, ko gre za rekrutiranje sile. Treba je Eh, pripraviti rekrutiranje, ki bo sklajeno in razen tega je treba zagotoviti tudi ustrezno usposabljanje. Želimo najboljše um, strokovnjake za to Evropsko mejno in obaljno stražo. Eden od glavnih izzivov bo ta, da rekrutiramo ustrezno osebje za kategorijo ena in pri tem moramo upoštevati družinsko življenje, splošne pogoje. Um, zaposlitve in tako naprej. Moramo razviti močan narativ, da bomo pritegnili najboljše. Želim govoriti tudi o nekaterih strateških vidikih. Evropska eh, eh ured, eh, uredba eh, o mejni in obaljni straži eh, je, zagotavlja tudi strateško dimenzijo dela. Agencija mora razviti eh, strategijo integriranega upravljenega meja na osnovi izvedbi eh, smirnic Evropske unije. Um, Frontex je sprijel tako strategijo prejšnji teden in ta se mora sedaj preliti v nacionalne strategije za zaščito meja. Eh, agencija bo to seveda nadzirala kot varuh eh, Evropske strategije IBM. Ta nova strategija ima glavni cilj znižanje ranljivosti in okrepitev varnosti in dobrega delovanja zunanjih meja Evropske unije in da podpiramo eh, zmogljivosti obaljne in mejne straže. Tu gre seveda za skupno odgovornost in vloga agencije bo usklajevanje, okrepitev in ocenjevanje dejavnosti in ukrepov na nacionalni ravni. Izvajanje ocen randljivosti eh, zahteva um, odnos, ki temelji na zaupanju In mi se tega zavedamo, kar zadeva materialni in finančni okvir. Novi večletni finančni okvir je potrojil sredstva za eh, države članice v ta namen. Agencija bo sodelovala z nacionalnimi organi in tudi s komisijo, da bomo zagotovili, da bo izvrševanje proračuna. Eh, potekalo tako, da bo to eh, komplementarno z nacionalnimi programi. To velja predvsem za rekrutiranje stalnih zaposlenih in tudi za vzpostavljanje lastnih sredstev. Dve milijardi so za to predvideni. Eh, gre seveda tudi za načrt, ki ga bomo razvijali v agenciji, ki spoštuje dva stebra. Eh, agencijo in nacionalne organe pri mejni in obaljni straži. Treba je tudi okrepiti uporabo sredstev EU, tako da bomo eh, spodbudili tudi razvoj inovacij. Novi informacijski sistemi, kot je sistem ETIAS vstopa in izstopa, bodo taki sistemi igrali pomembno vlogo. Nočemo trdnjave Evrope, temveč želimo eh, dobro delujoči. Um, sodoben eh, sistem upravljanja meja. Zdaj pa bi spregovoril še o odgovornosti in transparentnosti do Evropskega parlamenta in evropskih državljanov. Eh, lansko leto sem sodeloval na eh, številnih javnih predstavitvah, štirih v Libe in pa tudi v drugih odborih tukaj v parlamentu. Vem, da je takšno sodelovanje pomembno, nadaljevalo in povečevalo se bo tudi še v prihodnje. Uredba o mejni novalni straži vključuje tudi številne določbe o obveznostih agencije, da poroča Evropskemu parlamentu in mi seveda želimo uh, vse več poročati in se tudi držati rokov. Poleg tega imamo tudi institucionalno in politično vlogo, uh, oziroma jo ima Evropski parlament, ko gre za večletni finančni okvir in pa tudi letne um, načrte, um, kar se tiče dela in proračuna. Sam sem želel okrepiti transparentnost uh, in pa delo agencije zato da bi državljani dobili več informacij o tem, kaj mi počnemo. Imamo tudi posodobljen opis nalog naše agencije, to najdete na spletni strani v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Pogosto se predstavlja delo naše agencije samo v povezavi z nezakonitim priseljevanjem, ampak eh, rad bi vas spomnil, da mi delamo za evropske državljane, zato da zagotovimo, da ne samo ohranjamo, ampak tudi uh, krepimo naš uh, prosti pretok uh, ljudi. Um, tega ne smemo imati za samoumevno. Evropska unija tukaj dosega dobre rezultate in agencija je lahko operativna roka Evropske unije v tem pogledu. No, na koncu bi povedal še nekaj. Uh, Agencija je zrasla in mm, postaje jasno, da potrebujemo tudi več odgovornosti. Imamo različne plasti oziroma nivoje odgovornosti. Imamo upravni odbor, eh, tam so zastopane države članice in komisija, potem imamo tudi finančne, pravne, administrativne organe, potem imamo um, ombudsmana, računsko sodišče, uh, varuha za podatke, uh, potem Evropsko sodišče. Uh, Eh, potem pa imamo še eno raven, kjer je vključen parlament s svojimi odbori in eh, ta parlament izvaja nadzor nad agencijo. Agencija eh, je deležna tudi inšpekciji strani agencije FRA in pa drugih organov. Imamo pa tudi posvetovalni organ oziroma odbor, ki nam daje informacije v povezavi eh, z temeljnimi pravicami. Torej, povečanje oziroma razširitev agencije eh, vzbuja številne prečakovanja in to je povezano tudi z novimi odgovornostmi. Vloga Evropskega parlamenta mi je jasna, kajti tukaj gre za demokratično izravnavo. Sedaj pa sem odprt za vaša vprašanja. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci, monsieur le... Hvala, gospod izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obaljno stražo. Lepo pozdravljam tudi gospod Gresle, ki se nam je zdaj pridružila. Mm, gospod izvršni direktor, eh, gotovo ste s to predstavitvijo že odgovorili na številna vprašanja, ampak zdaj bom besedo dal različnim kolegom, gospe Holmajer, ki je podpredsednica odboru za proračun in pa splošna poročevalka za proračun za leto 2020. Potem bo besedo dobil gospod Gajer, ki je stalni poročevalec za agencije. Potem bo besedo dobila gospa Gresle, eh, pa gospod Klod Morajš. Eh, in uh, potem bodo spregovorili še vaši kolegi ali pa vi, če boste želeli postaviti kakšno vprašanje. Gospa Holmajer, zdaj dobi besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo vas pozdravljamo v našem odboru, gospod eh, Ležeri. Zahvaljujem se vam za eh, vaše poročilo, ki je bilo zelo natančno. Mene zanimajo tale vprašanja, zlasti kar se tiče proračuna 2020. Sedaj uh, se bo Frontex naprej izgrajeval in agencija se sedaj temu prilagaja, prela, prilagaja se uh, k temu, da eh, prilagaja se na to, da bo sedaj uh, trajno prisoten v določenih državah, da ne bo to samo mehanizem za primer sile. Uh, V preteklosti uh, so bile težave iz proračunskega vidika, kajti težko je bilo uh, najti hitro primerne enote in drugo, enote, ki so bile na razpolago, je bilo težko dati hitro na razpolago. In v tej povezavi bi imela dve vprašanje. Prvič lasna eh, upravna zmogljivost, ali je ta primerna um, novemu povečanju agencije in drugič, struktura plač, ali je struktura plač primerna za to, da pritegnemo eh, tudi izkušene ljudi, ne samo mlade in neizkušene, kajti eh, to je iz proračunskega vidika eden večjih problemov. In potem je tu še tretje vprašanje in sicer vprašanje učinkovitosti. Ali so države, v katerih delujete, odprte za sodelovanje ali pa vedno znova prihaja do problemov? kajti včasih se zgodi, da države članice poskušajo izriniti Frontex, kajti pravzaprav se države članice ne želijo, da bi eh, se Frontex upletal v njihove notranje zadeve. Eh, mi pa si želimo, da bi Frontex imel pravzaprav pregled na tem, kar se dogaja tudi zunaj naših eh, meja. Kajti eh, pravzaprav je tako, da države članice morajo dovoliti, da, eh, gredo, eh, da, da gre Frontex v njihovo državo. Torej, to me zanima tudi iz vedika prenovitve uredbe. V javnosti pa sicer Frontex uživa ugled in to sem želela jasno povdariti, kajti mislim, da. Eh, to izvira iz eh, uporabe sil, iz načina in eh, mislim, da Evropska agencija za mejno in obalno stražo nasplošno naredi res dober vtis. Hvala. Monika, lahko zdaj prosim na kratko odgovorite na vprašanje gospe Holmajer. Kar se tiče upravne zmogljivosti, je tako, da jo moramo seveda ukrepiti in to tudi nameravam. V mislih imam naprimer um, IT uh, strategijo in kot sem že dejal, želimo si manjšo upravno obremenitev in pa več učinkovitih postopkov in sedaj na tem tudi delamo. Um, zaposlil sem nove sodelavce in to je gotovo eden pomembnih ciljev uh, v prihodnih mesecih. Ali eh, lahko pritegnemo izkušene policiste, izkušene mejne uradnike? Torej, eh, tukaj imamo še določene težave s korektornim koeficientom. Eh, sedaj si moramo pogledati, kako bomo te probleme prešli. Sicer pa si želim tesno sodelovati z nacionalnimi organi tako da eh, ne bomo zašli v konkurenco z državami članicami, ampak da si bomo med seboj pomagali. Tako da bo to potekalo v duhu evropske mejne straže, mejne in obalne straže. In eh, potem, kako je za drugimi problemi? Torej, mi imamo boljši pregled in tudi analiziramo probleme, eh, dosegli smo zato tudi eh, določen napredek, ampak seveda bi lahko zadeve še izboljšali. Hvala lepa. Gospod Gajer. Hvala lepa. Ja, tudi sam lepo pozdravljam uh, gospoda Ležerija. Moja vprašanja bodo šla v isti smeri uh, kot uh, vprašanja predgovornice. Uh, Torej, v politiki je tako, da si želimo sklepe hitro izvajati. E, torej, določili smo si imajo 10 tisoč uradnikov. In v politiki vedno mislimo, da bodo ti ljudje jutri ali pa pojutrišnjem že e, na razpolago. Torej, kaj bi mene zanimalo? Kako je za upravo? Ali mislite, da uh, bodo časovnice daljše ali bomo morali dlje čakati na izvajanje in sicer eh, zaradi um, problemov, ki so bili prej opisani in sicer gre tukaj uh, naprimer za koeficijente in za uradnike. Torej, to je bilo moje prvo vprašanje in drugo vprašanje. Uh, Prejeli ste pismo eh, predsednika, oziroma omenili ste pismo predsednika Morajša o eh, kazalnikih uspešnosti in eh, zanima me, kaj natančno si pod tem predstavljate. Hvala lepa. Dobro, prosim, če ste enako kratki in jedrnati kot pri prvem odgovoru. Torej, časovnica roki. Začeli smo že s pripravami. Torej, zato, da bi uspeli rekrutirati toliko uradnikov, moramo tesno sodelovati z državami članicami. Tukaj ne sme biti nobenega tekmovanja. Eh, sedaj imamo eh, notranjo strukturo. Eh, ki je določena, torej struktura je opredeljena, imamo pet oddelkov. Vse to smo že pripravili, to da sedaj eh, se moramo dogovoriti eh, za časovnico skupaj za državami članicami. Mi si želimo zaposliti izkušene mejne uradnike. In te cilje je treba doseči srednjeročno in kratkoročno. Torej, rekrutirati moramo tudi mlade uradnike, tako da se bodo pri nas učili, kaj pomeni Evropska mejna straža in potem bodo morda nekaj ljudi delali na nacionalni ravni, potem pa se bodo morda znova vrnili v agencijo. In o tem se moramo pogovoriti skupaj z državami članicami. Seveda lahko začnemo takoj, ampak dobro je, da si vzamemo nekoliko več časa in eh, cilj smo si zastavili uh, za leto 2027. Potem, kar se tiče kazalnikov, um, ključnih kazalnikov uspešnosti, uh, vam lahko povem tole. Sedaj teče ocena uh, našega koncepta uporabe enot in koncept moramo nekoliko spremeniti in ga prilagoditi. Imamo kazalnike ključne uspešnosti, sa katerimi merimo, kako eh, nacionalni organi služijo oziroma uporabljajo naše službe in eh, kako jih eh, izvajajo. Torej, tudi to je del teh kazalnikov. Grasle. Hvala. Besedo dobi predsednica Gresle. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Alžeri, da ste se nam pridružili. Zelo sem mislila na vas. V petek eh, sem eh, se udeležila prireditve pred nemških sindikatih in eh, gledajte, gledajte, razpravljali smo o Frontexu. In takrat sem se soočila s tem, da Frontex ne rešuje migrantov, torej 37 tisoč migrantov in kje so bili rešeni. Eh, torej, eh, torej zaščita meje in pa reševanje ljudi. Več ljudi ste rešili, kot ste jih poslali nazaj, oziroma kakšno je tukaj razmerje med rešenimi in poslanimi nazaj. Potem eh, koeficient Varšava in Luksemburg. Da, no, tukaj bi bile zadeve lahko boljše. Pravzaprav bi moral to biti problem, ki bi ga morali znati rešiti kajti uh, pravzaprav gre tukaj za ljudi, ki se eh, uporabljajo za poslijo drugod, ne v Varšavi. In mislim, da bi morali ta problem rešiti. Kajti um, šteje kraj, kjer je človek zaposlen. Torej, to bi bilo moje drugo vprašanje in sedaj je govore o teh deset, deset tisoč eh, delovnih mest. Uh, Mene zanima, koliko znašajo stroški po osebi oziroma po delovnem mestu. In sicer eh, me eh, zanima, eh, koliko to v celoti zaobsega. Gospod direktor, izvolite. Rešujemo migrante. Seveda rešujemo življenja. Številke ste si ogledali v okviru nadzora meja, zlasti na sredozemlju, torej v srednjem sredozemlju, eh, se je to dogajalo eh, v Grčiji in v Španiji. Eh, torej v zadnjem letu smo rešili 36 tisoč migrantov. Leta 2016 smo rešili celo do 90 tisoč migrantov. To je naša obveznost in to je tudi naša naloga. Ampak to se zgodi, če uporabljamo naše enote v okviru nadzora meja. Kar se tiče korekture koeficijenta, moram povedati sledeče. Sedaj imamo številne skupine sodelavcev. Imamo sodelavce, ki delajo na sedežu v Varšavi in ti bodo kmalo manjšina, torej tukaj gre za 700 ljudi, in kmalo bodo predstavljali zgolj 10 odstotkov sodelavcev, ki eh, bodo, torej vseh sodelavcev, eh, ki bodo delali na sedežu. Zato moramo uvesti prilagojen sistem, eh, tako da bomo ohranili prožnost. Če na primer uporabimo mejne, mejne uradnike eh, v Bolgariji in ali pa eh, v Štokholmu, eh, torej kako bi to lahko rešili, kako bi to uredili? Danes vam ne morem ponuditi nobenega odgovora, ampak mislim, da gre tukaj za nekaj več kot samo za korekturo koeficijenta na sedežu. Potem, kar se tiče stroškov, koliko bo stalo 10 tisoč mejnih uradnikov. Tega še nismo izračunali. To moramo najprej izračunati. Razvili pa bomo eh, celoviti koncept, ki bo zajemal tudi opremo. Eh, torej, te sodelavce bomo zaposlili za njihovo lasno opremo. Eh, prejeli bodo naprimer avtomobile, naše naprave. Sedaj lahko uporabimo tudi letala. Ne, da bi države članice morale poslati svoja lastna letala. Torej, to je skupni eh, svežen in um, te stroške moramo še izračunati. Morda vam bom lahko o tem povedal več drugo leto. Ja, torej, mene moti tole. Vedno govorimo o stvarih, ne da bi bilo posem jasno, zakaj pravzaprav gre. Eh, torej, 200 tisoč evrov, eh, na osebo to pomeni 20 milijard vse skupaj. To so ogromni zneski. In če tudi bi bilo to eh, ceneje, če tudi bi to znašalo samo polovico, je to še vedno veliko denarja. Hvala.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 jutri bomo sprejeli revizijo Frontexa in za zunani svet je to zelo pomemben predlog. 10 tisoč novih uradnikov do leta 2027, to je velik korak naprej. Vsi želijo to komentirati in rad bi povedal eh, izvršnemu direktorju in se navezal tudi na gospo Gresle. Imeli smo veliko sestankov, eh, gospod direktor je bil večkrat pri nas in vemo, da je vloga Frontexa praktično nemogoča zaradi pričakovanj, ki obstajajo v zvezi s tem. Imamo zelo obsežne zunanje meje. E, in agencija je pred veliko nalogo. Mm. Mislim, da je zelo pomembno, da se uh, srečamo mi z odbora Libe, tudi z odboroma Bač in Kont, zato da uh, damo stvari v kontekst. Ljudje bodo slišali za številko 10 tisoč novih uradnikov, ampak eh, ne vedo pa, kaj vse je s tem povezano. Gospa uh, Holmajer in gospod Gajer sta omenila pismo. In uh, jaz bi rad izrazil svojo podporo vam kot izvršnemu direktorju Frontexa in pa agenciji v imenu sebe in vseh kolegov. V tem pismu ste zelo pozitivno odgovorili. Ehm, kar pa se tiče napredovanja eh, ljudi in novega zaposlovanja, eh, o tem je govorila tudi gospa Holmajer in pa gospod Gajer. No, glede tega pa bi potrebovali več specifičnih podatkov. Vi boste zdaj ta agencija, ki bo pod žarometi. Ehm, in ko bomo govorili o naslednjem večletnem finančnem okviru, verjetno ne boste doživeli rezov, ampak bo, bodo tudi vaša sredstva zrasla. Um, vas pa in pa Europol bomo morali prositi, da naredite še več. Sam bi še enkrat ustrajal pri tem, kar sta že omenila kolega iz drugih odborov. Preglednost eh, je pomembna, tukaj ne gre za nobeno kritiko, ampak želim samo dobro razumeti, um, kako je z vsem skupaj. V pismu so bile izpostavljene tudi manj pomembne točke, eh, ampak mislim, da morate podrobno odgovoriti tudi na vprašanja uh, obeh kolegov. Ne vem, ali se kolegi z mano strinjajo, ampak malo več podrobnosti bi potrebovali. Nekaj uh, detajlov ste nam že zagotovili danes. Uh, jutri bomo mi namreč o tem govorili. Deset tisoč je zelo velika, okrogla številka in ljudje nas bodo spraševali. Zato potrebujemo informacije o tem, kaj vse bo to potegnilo za sabo. Na kratko, gospod direktor. Hvala. No, mi smo eh, začeli eh, z oceno ranljivosti v državah EU in eh, v polovici držav članic niso imeli pojma, koliko stane upravljanje meja. Sam nisem mogel verjeti, da je tako. In meni se je zdelo, da države preprosto nekaj skrivajo, da nočejo odgovoriti. Potem drugič pa sem bil eh, presenečen eh, še bolj, zato ker so nam povedali tudi, zakaj eh, ne morejo podati vseh teh informacij. Deset tisoč novih uradnikov bo tudi vzvod, vzvod za modernizacijo in zato, da se ustvari moderna zmogljivost za upravljanje meja, ki jo Evropska unija potrebuje in države članice to potrebujejo. Ne gre samo za to, da ponavljamo to, kar je že bilo narejeno v preteklosti. Moramo se proaktivno pripravljati na prihodnost. To pomeni, da uporabljamo modernejšo tehnologijo, da eh, skušamo biti bolj učinkoviti, da uporabljamo prožnost. In če bomo imeli stalno zaposlenih še 10 tisoč ljudi, bo, eh, bomo bolj sposobni te ljudi eh, prerasporediti, poslati v en ali drug kraj, ko bo Eh, prišlo naprimer, do vrhunca migracij. Naprimer, to smo videli pri operaciji Minerva v Španiji. To je sezonska operacija, ko spodbujamo španske oblasti od junija do avgusta, da okrepijo eh, svoje eh, preglede na trajektih, ki potujejo iz Španije v Maroko in nazaj. Zato, ker je takrat sezonski vrhunec migracij. Potem tudi pri ilegalnih migracijah imamo take vrhunce in eh, na ta način bi lahko bolje pregledovali migrante, jih identificirali, pripravili tudi um, povratke za tiste, ki se morajo vrniti. Vse to pa je povezano tudi z varnostnimi temami. Torej, na ta način bomo izvajali varnostne preglede, upoštevali šengenski informacijski sistem, uh, uporabljali ETIAS, ki bo takrat že operativen. Torej, agencija bo vse bolj upletena v običajno vsakdanje delo Evropske mejne in obalne straže. Eh, tukaj ne gre samo za našo agencijo, ampak tudi za neko mrežo eh, držav in pa njihovih eh, nacionalnih organov. Mm, prepričan sem, da bomo v naslednjih petih letih to vzpostavili in tudi z večletnim finančnim okvirom ima Evropska unija priložnost, da modernizira eh, zmogljivosti za obmejno in obaljno stražo. Hvala. Ja, še četrt ure imamo, pa več kolegov me je prosilo, če lahko spregovorijo. Bomo zdaj eh, od zdaj naprej sprejeli vsa vprašanja in potem boste vi na koncu dobili besedo za vse odgovore. Gospa Sargentini iz odbora Libe. Hvala, gospod predsednik. Res je bil direktor štirikrat pri nas. Parkrat smo vas tudi povabili, pa niste mogli priti, ste nam potem poslali video sporočilo, ampak mislim, da bi bilo bolje, če bi poslali kakšnega namestnika. Eh, tudi če vi osebno ne morete priti, pošljite koga, mislim, da eh, z video sporočili ne opravimo toliko, kot eh, če pride kdo iz vaše agencije. Mi zelo cenimo vaše sodelovanje. Prosim, razmislite, da pošljete koga drugega, če ste vi zasedeni. Potem še ena stvar. Sredozemlje postaja prazno potem, ko so ladje nevladnih organizacij nehale upravljati operacije reševanja na morju. Operacija Sofija um, in pa uh, Detemis. Ta operacija Frontexa še poteka, uh, ampak uh, samo 30 mil od, torej v pasu 30 mil od naših obal. Um, DG Home je poslal vam pismo. Direktor DigiHoma vam je poslal pismo za sodelovanje v zvezi z eh, operacijami eh, reševanja v libijskih vodah. Mene zanima, kako to deluje. Sredozemlje je prazno, samo komercialno plovila so prisotna. In kako naj bi vi prišli eh, tja dol na jug, ehm, če boste delali po pravilih libijskih centrov za uh, reševanje, uh, ne več pod eh, okriljem centra v Rimu. Ne vem, kako bo to potekalo. MRCC je um, kratica za organizacijo v Libiji. Ali boste sodelovali z njimi? Ali bi sodelovali s takšnim centrom v Rimu? Eh, eh, mislim, da obstaja veliko fizičnega prostora med operacijo Temis eh, na severu sredozemlja in pa tem, kar se dogaja v libijskih vodah. Mene zanima, kdo je pravzaprav odgovoren. Če so vaše ladje najbližje za iskanje in reševanje, če vas Libici pokličejo, kdo bo odgovoren? Boste vi opravili to operacijo? Hvala, gospod Kölmel. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Eh, gospod eh, direktor, najprej bi se vam rad presrčno zahvalil za to, da ste danes prišli. Vam pa bi se rad zahvalil. Eh, tudi mm, preko vas pa bi se rad eh, zahvalil tudi vsem sodelavcem, ki upravljajo odlično in zelo težko delo. Torej, lepa hvala za vse to. Zelo podpiram to, da bi eh, razširili agencijo z 10 tisoč uradniki. To je seveda visoko število. Rad pa bi vas tudi nekaj vprašal. E, torej, to ne bo detaljno vprašanje, eno tistih, ki ste jih že slišali. Torej, zanima me tole. Ali imate vi občutek, da Evropska unija oziroma zlasti Evropski parlament bi lahko oziroma bi moral spremeniti pravni okvir za to, da bi bilo vaše delo v resnici učinkovitejše? Kajti mi lahko teoretično sklenemo, da dobi Frontex še 15 tisoč uradnikov. Ampak torej na neke točke boste imeli veliko uradnikov, ampak meni se poraja sledeče vprašanje. Ali bomo potem res rešili vsa vprašanja, ki so povezana z migracijami? Po mojem mnenju ne. Kajte, seveda potrebujemo dovolj eh, sodelavcev oziroma dovolj ljudi zaposlenih pri Frontexu, kajte nujno je, da preprečimo to, da se ljudje utapljajo na sredo zemljo. Seveda je treba začititi meje, ampak rad bi se izognil temu, da bi zaposlili ogromno osebja. Eh, Potem eh, pa bi vendarle imeli pomankljivosti, kajti vse bi registrirali, zadeve pa po registraciji še vedno ne bi dobro tekle. Torej, iz vašega eh, vidika, kaj moramo na pravnem področju spremeniti, zato da bomo res lahko rekli, da v EU eh, ne vstopajo samo kontrolirani ljudje, ampak torej, tisti, ki imajo res pravico do tega, da ustanejo v Evropski uniji. Good, Uh, hvala, gospod Howard. Gospod Ležeri, um, hvala, da ste prišli danes k nam. Uh, dve vprašanje imam. Prvo vprašanje je preprosto in zadnjič nismo o tem uh, mogli govoriti, ko ste bili tukaj v odboru za proračun. Deset tisoč ljudi se omenja v okviru, uh, torej v večletnem finančnem okviru. Odkot je prišla ta številka? Ali je Frontex prosil za to pri komisiji? Koliko? Uh, um, ljudi eh, bomo potrebovali v naslednjem obdobju ali še novih 10 tisoč. Uh, kako ste to ocenili, odkot je prišla ta prošnja? Drugo vprašanje pa je povezano s proračunskimi tveganji um, uh, za leto 2020. Alors, je vais donner la parole quelques instants à madame. Gospa Gresle bo še enkrat dobila besedo, uh, če ima dodatno vprašanje? Želi komisija spregovoriti? Gospod Jurel? Please. Hvala. Številka 10.000 se je eh, prvič pojavila v govoru o stanju v Uniji predsednika komisije Junkerja, potem je komisija začela o tem uh, razmišljati, torej takrat se je vse skupaj začelo. Uh, razumem to, kar je povedala gospa Gresle, razumem njene skrbi, eh, koliko bo vse skupaj stalo. Sorry. Je donne maintenant la parole à Madame Gminder. Qui... Gospa Gminder dobi besedo. Si vous permettez, Monsieur le Président. I just wanted to... Če dovolite, gospod predsednik, eh, samo eh, na kratko. Rad bi samo potrdil, da so se pogajanja zaključila in zdaj službe komisije um, pripravljajo uh, revidirano finančno izjavo, ki bo zagotovila tudi vse finančne podrobnosti o posledicah uh, do leta 2027. Upam, da bo to zagotovilo tisto jasnost, ki jo je želela gospa Gresle. V naslednjih dneh bomo to poslali. Pa še zadnji komentar. Eh, kar se tiče korekcijskega koeficienta, ki se uporablja. Komisija z obžalovanjem ugotavlja, da njen predlog za top-up tega eh, koeficienta, da bi dosegel 100 eh, odstotkov, ta predlog ni bil v končnem dogovoru upoštevan. Mislim, da bi to veliko eh, prispevalo k olajšanju dela agencije pri hitrem najemanju ljudi in lažje bi tudi dosegli zastavljene cilje. Hvala. Hvala, gospod Jurel. Eh, vi ste končali, zdaj pa gospa Gminder, ki je direktorica pri DG eh, Home. Hvala. Mislim, da je gospod Orel eh, že vse povedal, tako da nimam kaj dodati. Eh, eh, mi bomo pravili samo še zadnje izračune in potem vam pošljemo podatke. Hvala. No, sam bi imel še dve kratki vprašanji, gospod direktor. Ali so države članice preveč um, vezane na določena besedila, povezana z migracijami. Um, prav tako Evropska unija. Ali ima vaša agencija za nas kakšna priporočila, kako bi lahko določena besedila spremenili, da ne bomo um, preveč anahronistični? Potem pa me zanimajo še ta nova delovna mesta. Ali ne bi potem na uh, ravni držav članic lahko mogoče ukinili kakšna delovna mesta ali pa da bi prišlo do uh, transferja sredstev iz nacionalnih proračunov v evropski proračun? Mogoče kakšnih deset minut za vaše odgovore, če nas uh, uh, tolmači, če nam ugodijo pri tem, ker so to res pomembne teme. Merci, Monsieur le Président. Concerning the search and rescue, um, in fact, for, for the reasons that you explained, uh, uh, Господ Сарджентини, uh, manj imamo sredstev blizu uh, Severnoafriške obale in po pomorskem pravu velja, da če uh, pride do um, težavne situacije in če se takšno stisko zazna uh, v enem delu sredozemlja, potem uh, morajo te informacije deliti z vsemi uh, centri za pomorsko iskanje in reševanje. In mm, to je smisel tega, po čemer ste spraševali. Namreč imamo takšne centre, MRCC, ki se razvijajo tudi na drugi strani sredozemlja, uh, Eh, lahko vam povem, da ni nobenega strukturiranega dvostranskega sodelovanja med eh, Evropskim centrom RCC in pa Libijskim. Imamo pa projekt, ki ga financira Evropska unija za razvoj eh, takšnega centra v Tripoliju. Mm, Libija je velika država, pokriva veliko območje sredozemlja in če um, um, zračna plovila zaznajo kakšno težavno situacijo na morju in v bližini ni ustrezne upreme za reševanje, eh, potem moramo eh, tukaj eh, vskočiti mi. No, kar se tiče zakonodajnih sprememb, s katerimi naj bi izboljšali učinkovitost naše mejne in obalne straže, tukaj mislim, da bi lahko izboljšali vračanje. Na tem področju smo povečali delež eh, agencije oziroma pomoči agencije državam članicam. Eh, deset odstotkov eh, ljudi, ki so se vrnili v svoje države, je vrnila pravzaprav agencija. Mi delujemo na operativni ravni, delimo si izkušnje z nacionalnimi organi in državami članicami in uh, uporabljamo tudi sisteme IKT, zato da um, si v danem trenutku izmenjamo informacije o potrebah. Imamo tudi direktivo o vračanju, eh, mislim, da tudi ta gre v pravo smer. Mi smo prisotni na zunanjih mejah in če. Uh, migranti ne morejo ostati, če niso upravičeni do um, določenega statusa tukaj v Evropski uniji, potem jih je treba vrniti. No, kar se tiče um, številke 10.000, 10.000 novih eh, mejnih uradnikov, rad bi vas samo spomnil, da na evropski ravni manjka 5000 uradnikov. Eh, naša eh, študija oziroma ocena ranljivosti je to pokazala. In po podatki držav članic naj bi imeli na evropski ravni 110 tisoč mejnih eh, stražarjev oziroma uradnikov. 5 tisoč jih še manjka. Tako da želim samo povdariti, kakšen je obseg vsega tega. 10 tisoč novih ljudi. Eh, bo zdaj zaposlenih, eh, ampak to pravzaprav ni toliko v primerjavi s celotnimi potrebami. Kar se tiče nevarnosti in tvegan za proračun za leto 2020, tukaj bi povedal, da smo trenutno v tranzicijskem obdobju. Prejšnji teden sem mojemu upravnemu odboru predstavil številke, ki smo jih načrtovali lani in eh, zdaj bomo zelo verjetno morali te številke prilagoditi in se vrniti na upravni odbor z nekim posodobljenim proračunom. To je tveganje, ki se morda ne bo uresničilo leta 2020, ampak treba se bo prilagajati. Eh, smo v tranzicijskem obdobju in eh, agencija je že pred tremi leti naletela na to težavo. Eh, pa še vaše vprašanje, gospod predsednik, glede obstoječih besedil, ali so ta že zastarela. Eh, poleg migracijskega vprašanja je tukaj še vprašanje mobilnosti. Smo v globalnem svetu, eh, moški, ženske, blago, ideje, vse to kroži in zato potrebujemo moderne meje. Eh, ne gre samo za to, da bi zaznavali nezakonito priseljevanje in zagotovili ustrezne odgovore na to, ampak gre tudi za to, da Eh, bomo omogočili eh, zakonitim potnikom, ki jih je na sto tisoče, na milijone, na sto milijonov mejnih eh, prehodov oziroma prehodov meja imamo vsako leto na tem globalnem svetu. No, zaradi tega moramo imeti moderno upravljanje meja, tako da bomo omogočili ljudem potovanje, pa tudi zaznali grožne za varnost. Za gospodarstvo, za razvoj Evrope je dobro, da omogočimo takšna potovanja in eh, da omogočimo torej te izmenjave eh, v svetu. Eh, to vprašanje zame presega zgolj vprašanje migracij. Uh, la Libije, uh... Kar pa se Libije tiče, no, Saj sem povedal, da so stvari v razvoju, nekaj se odloča zdaj na evropski ravni, zato da bi ustvarili tudi libijsko obmejno in obalno stražo. Ta projekt um, je dobil z evropske strani 46 milijonov evrov evrov. Agencija nima operativnih kontaktov, neposrednih kontaktov z Libijo, ampak sodelujemo pa pod okriljem različnih misij Evropske unije, ko gre za uh, mejno in obalno stražo in pa za usposabljanje. Naša agencija je sodelovala pri usposabljanju, inf, eh, pri usposabljanju libijske obalne straže v okviru um, misije Sofija. Uh, Imeli smo tudi druga usposabljanja, ki jih eh, je organizirala civilna misija Jubam za Libijo. Jubam Libija, torej njim pomagamo s svojim znanjem, strokovnim znanjem pri upravljanju meja. In na ta način eh, agencija prispeva k izgradni kapacitet v Libiji. Hvala, mislim, da bomo s tem zaključili. Hvala vam, gospod izvršni direktor, eh, hvala vam, da izvajate te eh, zelo občutljive misije. To je zelo pomembno tudi za naše evropske sodržavljane. Hvala vsem predstavnikom odborov Libe in Kont, hvala predsednikoma teh odborov, hvala vsem eh, kolegice in kolegi, hvala pa tudi tolmačem, ki so prijazno podaljšali tolmačenje tudi prek uh, določene ure za konec sestanka. Spet se bomo sestali jutri zjutraj ob devetih v tej isti dvorani. Hvala. S tem je sestanka konec.